Študenti se lahko usposabljajo in izobražujejo, da bodo potem lahko delali v prihodnji družbi. Hvala lepa. Kolega. Hvala lepa, kolega. S tem zaključujemo z razpravo na to temo. Glasovanje bo jutri do povdne. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za poročilo Rebeke Harms. Finančna pomoč skupnosti v zvezi z razgradnjo enote 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji. Začetek razprave dajem za 4 minuta besedo gospe Harms, poročevalki. Hvala lepa, gospod predsedojoči, danes imam velikodušno odmerjen čas za govor kot prvo bi se zahvalila za zanimive razprave eh, o gospodarjenju z jedrskimi odpadki pri komisiji in odboru za industrijo. Vedno se nismo strinjali. Pri eni sodi pa se strinjamo in sicer, da gre za evropsko skupno pomoč za Bulgarijo pri premagovanju stroškov za razgradnjo štirih blokov jedrske elektrarne Kozloduj. To bi želela še enkrat posebej povdariti. Bolgarija je leta 2006 dobila 340 milijonov, leta 2007 do 2008 253 milijonov, leta 2009 89,5 milijonov, ki je šlo v Bulgarijo. Zdaj pa se odločamo jutri na glasovanje o nadaljnih solidarnih prispevkih Evropske unije v višini 300 milijonov evrov. Ta solidarnost prihaja od tega, ker je Bulgarija v pristopnih pogajanjih izrazila pripravljenost, da zaradi sprijema pomenkljivosti pri varnosti te elektrarne, razgradi to elektrarno oziroma je zapre. Svojim poročilom sem poskušala za zadnjo tranšo teh plačil, mislim iz tega, da bo to tudi zadnja tranša, da bi tukaj dosegli spremembo. Želela sem predlagati, da bi denar, ki se ne bo zdaj ponabljal neposredno za razgradnjo in gospodarjenje z odpadki, za umestno skladišče jedrskih odpadkov. To je 120 milijonov, ki predstavljajo presežek. In ta presežek bi se deloma morali investirati v načrtovanje in pripravo dokončnega skladiščenja visoko radioaktivnih odpadkov v Bolgariji oziroma da sploh eh, začnejo vzpostavljati nek sklad za izvedbo te naloge, saj ta tema še sploh ni bila obdelana v Bolgariji. Ni mi uspelo pridobiti večino v odborih za to mojo zamisel, pa vendar menim, da gre za zelo pomembno stvar. Ker zadeva kompromise, ki smo jih izpogajali v odborih, sem za jutrišnje glasovanje poskušala z dvema zadevama doseči naslednje. Prvo je povezano z razgradnjo, eh, skladiščenjem, začasnim in končnim. Želim si, da bi komisija dobro spremljala to, koliko kaj stane od ukrepov, ki jih izvaja v Kozloduje, koliko denarja resnično potrebujemo za zaprtje in za ustrezno obravnavo poda, odpadkov, zato da bi dosegli naše varnostne standarde. Kot drugo pa ne želim, da bi se ta denar porabil za investicije v premok oziroma javi premok, kar še ni izključeno glede na to, kakšno je poročilo sedaj. Drugače pa me veseli, da je to poročilo sprožitev živahne razprave, ki nas bo, upajmo, pripeljala nekoliko dlje s gospodom komisarjem Oettingerjem glede dokončnega končnega skladiščenja jedrskih odpadkov in te razprave se že veselim. Hvala lepa, gospa Harms, zdaj pa predajem besedo komisiji, v imenu komisije tukaj komisar Oettinger. Gospod Oettinger, beseda je vaša. Gospod in gospodje, tudi tretji večer tega plenarnega zasedanja imate energetsko temo na dnevnem redu. Danes govorimo o nadaljevanju finančne pomoči Evropske unije za razgradno oziroma zaprtje blokov 1 do 4 jedrske elektrarne Kozlodoj v Bulgariji. To je občutljiva tema, pomembna tema, zato pozdravljam konstruktivno delovno atmosfero in se za njo tudi zahvaljujem. Z gospo Harms, in, ki je poročevalka in poročevalci v Senci, je potekala zelo dobra razprava v odborih. Veseli me, da sledite v veliki meri predlogom komisije. Tukaj omenjam podporo, vašo podporo za nadaljno financiranje z 300 milijoni iz evropskega proračuna, kar je v skladu z evropskim interesom. S tem bomo poskrbeli za vzdrževanje varnosti na jedrskem področju. Drugič vidim vašo podporo v tem, da je težišče nadaljne pomoči namenjen razgradnji, zapiranju in znesek 180 milijonov je v te namene primeren. Kot tretje vidim vašo podporo v tem, da glede na nezadostne rezerve v Bolgariji iz zgodovinskih razlogov, lahko evropska sredstva prispevajo k temu, da bi dosegli večjo stopnjo varnosti pri zapiranju te jedrske elektrarne in zaščitili eh, zdravje ljudi in okolja. Kar zadeva predložene predloge sprememb, eh, naj povdarim, da je večina predlogov takšnih, da jih eh, lahko komisija sprejme. Iz časovnih razlogov se ne morem posvetiti vsem točkam. Naj pa povem stališče komisije k dvema za nas zelo pomembnima temama. Gre za dve temi, ki se pojavljata tudi v poročilu z predlogi sprememb, prav tako pa se najdejo v obrazložitvah strani gospod Harms. Najprej gre tukaj za nadaljevanje finančne pomoči za ukrepe energi, v energetiki. Poleg tega izredno željo Bolgarije, ki opravičuje razli, z različnimi argumenti nadaljno finančno pomoč, v energetskem sektorju. Tukaj gre najprej za enako obravnavo eh, z Litvo in Slovaško, kjer smo spodbujali in spodbujamo eh, to vrstne ukrepe do leta 2013. Potem imamo dodatne ukrepe za vzpostavljanje rezervnih kapacitet eh, skupno z investicijami v povečanje učinkovitosti pri obstoječih eh, termoelektrarnah v Bulgariji. Imamo ogromen potencial privrčevanja energije. In še težišče, zmogljivost proizvodne električne energije se je za zaprtje jedrske elektrane v Bulgariji spremenilo. S tem se je prenosno mreže v Bolgariji znašlo pred velikimi izzivi, zato so potrebni ukrepi za stabilizacijo omrežja. Komisija je zato pripravljena še naprej eh, pomagati pri tovrstnih ukrepi, vključno z ukrepi za stabilizacijo omrežne infrastrukturi. In še druga tema, eh, razvoj skladišča za trajno skladiščenje eh, gorivnih eh, elementov, torej visoko radioaktivnih odpadkov. Glede potrebe, ki jo je omenjala tudi gospa poročevalka, da potrebujemo varno skladiščenje, dokončno skladiščenje tovrstnih odpadkov. V okviru finančnih eh, pomoči pa tega ne moremo uh, financirati, ker bi šlo za izkrivljanje konkurence, kajti vse države članice morajo izpolnjevati določene pogoje za svoje jedrske programe. Če tudi je eh, končno skladiščenje jedrskih odpadkov, eh, del gospodarjenja z odpadkov eh, presega samo zapiranje oziroma razgradno jedrske elektrane, Sedanja finančna pomoč pa že omogoča začasno skladiščenje gorivnih elementov. Kar zadeva razvoj eh, končnega skladišča, kar se mi zdi smiselno, vsekako ni povezano z razgradnjo oziroma zapiranje širih blokov kozloduja. Naj še enkrat povdarim to, kar smo že enkrat omenili tema končnega skladiščenja je nekaj, s čemer se bomo še ukvarjali in še v tem letu pripravili predlog za gospodarjenje z visoko radioaktivnih odpadkov, eh, kar bo vključevalo tudi varno skladiščenje gorivnih elementov iz jedrskih elektrarn. Naj danes zaključim s tem. Komisija pozdravlja, da se parlament strinja, da Bolgariji pomaga v naslednjih treh letih z nadaljnimi 300 milijoni evri. Pozdravljamo tudi, da je težišče še naprej eh, financiranje ukrepov za varno razgradnjo jedrske elektrarne. Poleg tega pozdravljamo, da bodo s tem dobili podporo tudi drugi ukrepi na področju energetike nadalje financiran, se mi zdi znak eh, solidarnosti Evropske unije do Bolgarije in pomemben prispevek k jedrski varnosti Evrope in čezmej Evrope. Hvala lepa za pozornost. Yes, eh, Hvala, gospod komisar. Za odbor za okolje sedaj za dve minuti gospa Farvanova господин председател господин комисар уважаеми колеги като докладчик в комисията по околна среда бих искала да изразя своята Hvala. Kot poročevalka odbora za okolje podpiram pristop in podpiram to poročilo. Veseli me, da je tudi v končno poročilo vključeno naš, naše, so vključeni naši predlogi in da sedaj lahko damo signal, da se odobri finančno pomoč za zaprtje oziroma razgradnjo se pravi, teh enot v Kozloduju. To bo zagotovilo tudi bolj varno razgradnjo ob upoštevanju najvišjih standardov za zaščito okolja. treba pa je tudi financirati spremljevalne ukrepe, to je posebej pomembno zaradi okolja, cene energije in pa varnostni oskrbe z energijo v tej regiji. Kar precej pritiska je bilo pri tem dosejo zaradi političnih in drugih razlogov, ampak moramo pa ohraniti pred očmi končni cilj tega projekta, namreč varno razgradnjo in pa podporo Bolgariji, ki se trudi za boljšo okolje in za boljšo preglednost projektov in financiranje. Rada bi povedala, da gospe Harms, da je dokončno skladiščenje radioaktivnih odpadkov zelo pomembno vprašanje, vendar pa to ni vprašanje, ki bi se deval samo Bolgarijo. Gre za izziv, pri katerem bi potrebovali evropsko strategijo in program. Gospa Harms, rada bi vam tudi zagotovila, da Bolgarija ne namerava izkoristiti teh skladov za to, da bi še naprej um, razvijala termoelektrarne, ki delujejo na premog. Radi bi se zavezali k temu, da bomo delovali v skladu z zakonodajo Evropske unije in v skladu z sodobno tehnologijo. Bolgarija je zelo odgovorna država in bo pošten partner. Hvala lepa, gospa Parvanova naj izkoristim to priložnost, da vam vsem povem, da bi bilo dobro, če bi govorili počasneje, kajti tolmači pošiljajo stalen SOS, to pa zato, ker je nemogoče slediti govorcu, če govori prehitro. Torej, razumeli vas bodo samo tisti, ki razumejo jezik, ki ga govorite, nihče drug. Zato govorite počasneje. Drugače, kot rečeno, je nemogoče, da tolmači opravijo svoje delo. Sedaj pa tisti, ki govorijo v imenu svojih političnih skupin in prvi je gospod Uručev v imenu EPP. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по време на преговорите Dragi kolegi, med pristopnimi pogajanji k Evropski uniji in pod pritiskom določenih političnih sil se je Bolgarija strinjala, da zapre štiri od svojih enot jedrske elektrarne. In to je storila Bolgarija v okviru dogovorjenih pogojev. Evropska unija je odobrila finančno eh, podporo v letih 2007 do 2009 za pomoč razgradnje in predhodnega zaprtja teh enot. Evropska unija je tudi nudila jamstva, da bo nadaljevala to podporo do leta oziroma v obdobju 2010-2013. Na ta način je država dobila enake pogoje kot Slovaška in Latvija, ki sta tudi morale prečasno zapreti svoje jedrske enote in v skladu z načeli solidarnosti in enake obravnave je Evropska komisija tudi predložila ta predlog. Znesek dodatnega financiranja pa ne more nadomestiti škode, ki jo je utrpela, oziroma izgube, ki jo je utrpela država zaradi te predhodnega zaprtja teh enot. To pomoč potrebujemo, zato da bomo lahko nadaljevali postopek razgradnje za katerega bomo tudi namenili večino tega denarja. Nič manj pomembni pa niso ukrepi posodobitve energetskega sektorja, da zmanjšamo škodljive um, emisije in da izboljšamo učinkovitost na energetskem področju. Poročilo, ki je bilo izglasovano na, v odboru ITRE, zadosti tem zahtevam. Zato ni potrebno, da ponovno vključujemo besedilo v zvezi z termoelektrarnami. Razprava o tej točki se bo nadaljevala v Evropski uniji in zato predlagam, da podpremo predlog komisije in da zavrnemo pet predlogov sprememb, ki so jih podali zeleni. Hvala. Hvala lepa. V imenu SND gospod Ivajlo Kalfin, štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Najprej bi se zahvalil poročevalki in komisiji za njihovo kompetentno delo in osebejno bi se pa zahvalil tudi gospodu komisarju za dokument, ki ga je predstavil. Hvala tudi poročevalki pri komisarju njenih prizadevanjih v tej razpravi, ki je zelo pomembna za državljane. Glavni cilj je, da podpremo eh, prizadevanja Bolgarije za razgradnjo enot jedrske elektrarne. Ne bi komentiral prvotne rešitve, ampak ko je Bolgarija začela z predpristopnimi pogajanji, se je morala k temu zavezati in opravila svoj del. Hkrati pa je zaprtje tako velikih naprav prej, kot je to predvideno, povezano z velikimi gospodarskimi posrednimi in neposrednimi stroški, ki jih delno krije Evropska unija. Z današnjim predlogom Evropa, Evropska unija ubira enako pot pri Bolgariji, kot jo je pri drugih državah članicah, kjer se je zavizala k enakim podpora. Takšen pristop je zelo pomemben, kajti treba je ohraniti enakost evropske politike. 60 odstotkov iz teh, ga, teh sredstev bo šlo neposredno za razgradnjo teh enot, preostalih 40 odstotkov pa za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij CO2 v Bolgariji. Rad bi vas opozoril tudi na nekatera odprta vprašanja ki so se pojavile v toku razprave. Prvič, kaj naj storimo z izrabljenim gorivom in z gorilnimi elementi? To vprašanje je bilo omenjeno tudi danes strani gospoda Oettingerja. Gre za zelo pomembno vprašanje in pričakujemo, da bo komisija jeseni predložila posebno direktivo, Potem bo Evropski parlament imel možnost, da, v, da poglobljeno razpravlja o tej temi, ki je zagotovo zelo pomembna za številne evropske državljane. Zato mislim, da odločitev parlamenta o vprašanju, ki ga tukaj razpravljamo, o kompenzacijah za kozloduj, ne bi smelo naprej vplivati na to, kar bomo odločili jeseni. Zato se strinjam s komisijo, da ko bomo ustvarili nek presedan, bi to lahko ogrozilo tudi proračun Evropske unije. To pa nikakor ne zmanjšuje odgovornosti držav, ki imajo takšne obrate za to, da najdejo rešitve za dokončno skladiščenje za zdrabljeno gorivo. Vprašanje je, kako naj se koristi eh, sredstva. Vsekakor bi moralo to prispevati k zmanjševanju emisij CO2. Bolgarija in druge države, ki koristijo ta sredstva, dosled niso zlorabljali teh sredstev. Politika vznotraj Evropske unije mora biti koherentna in enaka do vseh. Za evropske državljane je zelo pomembno, da se sredstva porabi za njihov prvotni namen, tako kot so bila predvidena. In ta sredstva bodo šla v Bolgariji v poseben sklad, kjer se tudi zbirajo sredstva iz drugih verov. Obstajajo programi, ki smo jih sprejeli v sodelovanju z IBRD-jem in tu so tudi veri iz drugih projektov. Kmalo pa bo računsko sodišče tudi pregledalo ta sklad, in prepričan sem, da bo v prihodnosti Evropski parlament tudi zelo natančno spremljal, kako se koristi te sklade. Hvala lepa. Hvala, gospod Kalfin, v imenu Alde, gospa Valejan. Dve minuti. Hvala, predsedujoči, kolegi, komisar. Kot uh, poročevalka o infrastrukturnih eh, vprašanjih in poročevalka v senci v zvezi z oskrbo s plinom. Me zelo zanima ta tema. Kot romunska poslanka pa me posebej zanima vprašanje elektrarne Kozmoduj. V Romuniji se s tem zelo veliko ukvarjamo zaradi okoljskih razlogov. Ta jedrska elektrarna je 40 km od Donave in 150 km od Bukarešte. In eh, ta elektrarna nima zaščitnega sloja in zato obstaja zelo veliko tveganje odtekanja v tla in vode in postalnico. Zato smo veseli, da bo komisija prispevala k razgradnji in moramo zagotoviti, da bo ta projekt prejel zadostna sredstva, kaj ti treba je zagotoviti, da bo varnost na najvišji ravni in treba je tudi izvesti najboljše prakse. Razgradnja in zaprtje mora potekati po zelo strogih pravilih, drugače lahko predstavlja grožnje za celo regijo. Zato v celoti podpiram ta predlog in eh, našo zavezo, da dodelimo dodatnih 300 milijonov temu projektu. Evropska unija je naredila kar nekaj korakov v, teh, eh, v tem projektu. V, v 75 milijonov je bilo predvidenih v proračun za leto 2010. Moramo pa biti tudi zelo transparentni pri koriščenju evropskih skladov. Doslej je bila komisija zelo nezadovoljna z vezi z informacijami o razgradni, ki jih je prejela iz Bolgarije. Spremljanje teh sredstev mora biti zelo strogo, zato mislim, da mora Evropska unija izvesti posebno oceno oceniti mora šibkosti in pa slabost, slabosti in pa prednosti, zato da bo tudi določala sredstva za obdobje 2010-2013. Predložili smo kar nekaj predlogov sprememb in zahtevamo od Bolgarije, da predložijo strategijo v zvezi z obnovljivimi veri energijo in energetsko varnostjo v sklopu z predsedujoči prekinja gospod Valejan. Vaš čas smo za kar nekaj časa presegli, pravi predsedujoči. Gospod Strelov je tudi pokazal modro kartico. Gospod Stojanov bi vam rad postavil vprašanje. Gospa Valjan, me poslušate? Torej, gospa Valjan, obračam se na vas. Gospod Stojanov je dvignil modro kartico in ali ste pripravljeni odgovoriti vprašanje gospoda Stojanova? Izvolite, gospod Stojanov, imate minuto za vaše vprašanje. Da, Nov kratki konkreten vprašanje imam, ponajže gospod. Hvala, imam zelo kratko in konkretno vprašanje, ker je gospa Valeano omenila varnost. Pred razgradnjo štirih manjših enot elektrarne Kozloduj so bile označene kot najbolj varne enote strani Evropske agencije za jedrsko energijo. Hvala, sedaj pa imate minuto, da odgovorite na to vprašanje. Spoštovani kolegi, kaj naj rečem, smo vsi malo nori. Mislim, da je veliko ljudi se odločilo, da bomo šli po eni poti in lahko bi jim sledili in zelo jim podpiramo, da bomo šli to. Torej, ne bi več tega komentirala. Hvala, gospod Valjan. V imenu zelenih, gospod Tremopoulos, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V naši razpravi moramo upoštevati tudi, da je v zadnjih desetih letih Evropska unija namenila 550 milijonov evrov za razgradnjo teh štirih enot. Kozloduja. Sedaj pa jim bomo dali še 300 milijonov milijonov evrov, torej 850 milijonov evrov, ne da bi upoštevali številne zneske, ki se porabijo za obnovo in pa povečanje varnosti. Plačali smo že ogromno denarja za to. Ne želimo več pogajanja z bolgarsko vlado. Parlament in komisija morata zagotoviti, da bo jedrsko, jedrski odpadki, da bo z njimi ravnano ustrezno. Zeleni zahteva, da se preostalih 40 odstotkov 300 milijonov, nameni za, ki so nameni za razgradnjo, da jih tudi, da jih bolgarska vlada uporabi za obravnavo nuklearnega odpadkov, ne pa za financiranje enot, ki bodo delale na premog ali pa jedrskih enot. Ne, davni sporazum med uh, Turčijo in sedaj pa je bilo prekinjeno. Gospod Tremopolos, vankalo vam je časa, pravi predsedujočim. Gospa Parvanova je dvignila modro kartico in sprašujem gospoda Tremopolosa, če sprejema vprašanje gospe Parvanove. Izvolite, prosim, bodite čim krajši. Predsedujoči, tukaj omenjamo neko izsiljevanje in tudi omenjeno bilo, da Bolgarija ni izkoristila sredstev, ki jih, pravilno, ki jih je prejela predhodne. Praš, sprašujem predstavnika komisije, ali lahko potrdite, oprostite, pravila tega ne omogočajo, pravi predsedojoči. To ni pravi postopek. Lahko izkoristite to pravilo, da govorcu zastavite vprašanje. Torej bomo morali to brisati iz zapisnika in gospodu Termopolusu ni treba odgovoriti na to. Gospod Van Orden za eno minuto v imenu ICR. Hvala lepa. Zelo močno sem se boril, da bi preprečil prezgodnjo zaprtje enote 3 in 4, kajti to zaprtje ni bilo potrebno in zagotovo ni temeljilo na varnosti. In kot rečeno, se je zaradi tega povečalo eh, uporaba termoelektraren oziroma elektrike iz termoelektraren in povečalo tudi izvoz. Torej, to, tako ekonomski kot okoljsko škodo smo s tem dosegli, sedaj pa to plačujemo znotraj evropskih inštitucij. Uh, Torej je treba Bolgarijo obravnavati vsaj tako kot druge države, ki so morale prezgodaj zaprti svoje nuklearne enote. In veseli me, da komisija to priznava. Veliko denarja je seveda tukaj upletenega v proces razgradnje in bistvenega pomena je, da se ta sredstva pravilno um, izkoristi in upam, da nam lahko komisija to tudi zagotovi. Pomembno pa je tudi, da se ukvarjamo tudi z kompenzacijami za izgube. Bolgarija bo potrebovala pomoč za nove zmogljivosti, zato da bo lahko zagotovila varnost oskrbe in pa dizertifikacijo in da ne bo odvisna od dobre volje ene tujega dobavitelja. Hvala lepa, gospod Van Orden, sedaj pa v imenu GUE NGL, gospod Ransdorf, za eno minuto. Hvala lepa, rad bi povedal nekaj. Program Kozloduj se ne more osredotočiti samo na financiranje prenosa radioaktivnih snovi in na povečanje energetske učinkovitosti v Bolgariji in na financiranje alternativnih energetskih verov. Po mojem mnenju je treba program zasnovati kot prispevek k ekonomski in socialni stabilnosti celotnega Balkana, kajti Balkan kot v celoti, vključno za Bolgarijo, je eden od ranljivih območij Evropske unije, kar smo videli med finančno krizo. In tukaj ne smemo prekršiti 30. člena pristopne pogodbe, kar je bilo tudi potrjeno strani komisije. Čeprav je ta pogodba se je iztekla leta 2009, pa nov okvir mora ohraniti kontinuiteto z 30. členom. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili ta krog govorcev. Naj na zadnje dajemo besedo gospodu Stojanovu za dve minuti in pol za samostojne poslance. Hvala lepa. Danes se pogovarjamo o nadomestilih, ki jih naj bi jih dobila Bolgarija za zaprtje, eh, za razgradnjo kozloduja. In eh, to nadomestilo je pravično in pravočasno, kaj ti ocenjeno je bilo, da je Bolgarija doživela precejšnje stroške in izgubo zaradi zaprtja enot, prvih dveh enot. In eh, sicer dober del teh nadomestil je že eh, priteklo, vsekakor pa eh, sprašujem, zakaj je najvarnejše enote v Evropi, eh, tako je razglasila zelo prestižna agencija, mednarodna atomska eh, agencija, zakaj jih je treba zapreti dejansko. Eh, se sprašujemo, kako je sploh to poročilo padlo v roke zelenim. Dejansko se lahko spominjamo na besede Marka Antonija iz eh, starega Rima, kako naj uničimo nekoga. In eh, seveda Naj povemo, da eh, dejansko nekateri trdijo, da smo izsilili veliko več denarja od Evropske unije. Jaz pa prosim eh, grškega kolega naj je vtihne in naj nas nauči, kaj smo in kaj nismo prejeli. Tukaj gre za en glavni cilj. Pravzaprav oni imajo problem in sicer problem je v tem, da za zaprtjem kozlotuja eh, je prišlo tudi do povečanja emisij CO2. -ja in eh, zdaj nekateri bi si želeli, da eh, sredstva eh, preusmerimo iz Bolgarije nekam drugam. Želijo torej tako rešiti svoj ugled in jim je težko razložiti davkoplačevalcem, zakaj morajo plačevati več in hkrati imeti tudi več emisij CO2. -ja. In potem imamo še drugi predlog spremembe, po katerem kozlodu bi moral postaviti zgled. Ampak če eh, naj bo temu tako, potem eh, pravzaprav eh, lahko rečemo, da eh, smo bili za zgled, zato ker eh, sicer precej zastarele enote so vsekakor delovale učinkovito. Tukaj gre za neko politično norost in. Eh, dejansko moramo reči, da na tak način smo enostavno zaprli eh, gospodarsko uspešno in učinkovito eh, enoto oziroma panogo v naši državi. Hvala lepa, eh, gospod Stojanov. Eh, moram reči, da eh, včasih moramo biti pozorni tudi na to, kar ni. Eh, kar ni sprejemljivo v parlamentarnem govoru. Uh, Nisem vam eh, vzel besede, ampak vas opozarjam, da ste vi v svojem posegu napadli skupino zelenih. Jaz pa sem vam prepustil besedo, ker sem vam želel dokazati, da smo sposobni poslušati tudi to, ampak moram reči, da se mi je vaš prisipevek zdel nekorekten v prihodni priložnosti. Vam bom oduzel besedo, ker se ne moramo tako obnašati v tem parlamentu. Hvala lepa, s tem smo eh, zaključili prvi krog govorcev v imenu političnih skupin. Sedaj pa prehajamo na drugi krog in sicer govorcev, ki a, eh, želijo m, pač izraziti svoje osebno mnenje. Takoj predajamo besedo gospodu Stolojanu. Doris, uh, ka... Predsedujoči, ne se zahvalim komisiji, ker a, eh, kljub temu, da smo vsi zaskrbljeni nad uh, učinki finančne krize. Komisija se osredotoča tudi na druge probleme in uh, ustraja na tem in Bolgarija ima pravico, ima pravico, da prejme denar, ki je bil obljubljen in sicer ki je bil obljubljen za razgradnjo te jedrske elektrarne. Jaz podpiram eh, električno energijo in eh, sicer en električno energijo, ki se proizvaja v jedrskih elektrarnah in eh, mislim, da Evropa ne bo dosegla svojih ciljev, ciljev, ki smo si jih zastavili za naslednje desetletja, tudi kar zadeva čisto energijo brez grad, eh, gradnje eh, jedrskih elektrarn. Prepričam sem, da vsaka država ima pravico, da gradi svoje jedrske elektrarne, to da mi v Evropski uniji imamo tudi neko kolektivno odgovornost in moramo e, izkazovati določeno solidarnost, tudi ko govorimo o tehnologijah e, jedrskih elektran. Prepričan sem, da Evropska komisija mora e, biti zelo stroga, ko ocenjuje nove projekte za jedrske elektrane. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stolojan. Zdaj pa ima za dve minuti besedo gospod Palecki. Izvolite. Sare, sveikinu. Gospod komisar, dovolite, da čestitam poročevalcu eh, za, poročevalki, oprostite, za opravljeno delo. Naj eh, povem, da podpiram poročilo, ki, o katerem razpravljam, podpiram tudi zamisel, da ponudimo tri, 300 milijonov evrov pomoči Bolgari za razgradnjo eh, štirih enot v eh, jedrski elektrarni Kozloduj v obdobju eh, naslednjih štirih, v obdobju štirih let in hkrati tudi eh, za, nad, hkrati moramo tudi tudi okrepiti nadzor nad uporabo teh sredstev. Sicer s tem dejansko um, prekinjamo z obdobjem nepravičnosti in dokazujemo tudi solidarnost uh, do uh, drugih uh, držav v Evropi, kot sta Slovaška in Litva, ki sta prejeli podobno pomoč torej ja, to sicer bo omogočalo zmanjšanje tudi okoljskega tveganja in bo omogočilo, da bolje uporabimo tudi znanja zaposlenih in torej poklicnih izkušenj. Po zaprtju a, eh, bodo zaposleni šli skozi nove izzive na podlagi a, eh, izkušenj v Litvi. Lahko povem, da se soočamo z nepričakovanimi ovirami, včasih je težko spoštovati roke. Nare, sicer eh, soglašam tudi s tem, da večina teh sredstev mora biti namenjenih eh, razgradni in vzpostavitvi odlagališča, vsekakor pa je enako pomembno tudi upoštevati potrebe ljudi. Prepričan sem, da Bolgari, bolgarska vlada z Evropsko unijo bodo upoštevali tudi potrebe zaposlenih v, eh, elektra, v tej elektrarni in tudi potrebe. Um, domačega prebivalca. Ljudi moramo prekvalificirati in eh, jim omogočiti, da svoje znanje uporabijo v drugih industrijskih panogah. Nove trajnostne zaposlitve je treba ustvariti in nove industrije, ki bodo bolj prilagojene potrebam okolja. Hvala lepa. Gospod Palecki, se dajmo besedo. Ne, gospod Šimanski sicer ni v dvorani oziroma sedi nekje drugim, predajmo besedo. Hvala lepa. Eh, razgradnja štirih enot jedrske elektrarne Kozloduj eh, je pomenila veliko izgubo za energetski sistem v Bolgariji in to ima tudi neposredni vpliv na varnost oskrbe z energijo in je povzročila povečanje emisij CO2. To je lahko pomembno za določen del poslancev, ki so v tem parlamentu. Kljub temu pa nam predlagate, da zapremo oči in da pozabimo na te energetske probleme eno držav članic. Ampak to to krši načelo solidarnosti, ki bi moralo, moralo voditi energetsko politiko. Tudi prihaja do diskriminacije jedrske energije strani Evropskega parlamenta in to nasprotuje načelu svobode odločanja v posameznih državah članicah. Hvala lepa, gospod Šimanski. Zdaj pa predajamo besedo za dve minuti gospe Kretu. Hvala lepa za besedo. Problem razgradnje Kozloduj, jedrske elektrarne Kozloduj, ni relevantno samo za bolgarsko stran in komu bo Bolgarija prodala določena znanja, ampak ta postopek vključuje in je relevantno tudi za sosednje države in to more biti e, zgled tudi za druge države, kjer jedrske elektrarne so dosegle roka, ko se izteka njihovo obratovanje. Dejansko Uh, imamo celo vrsto uh, razlogov za zaskrbljenost, tudi ko je prišlo naprimer do um, nesreče v Černobilju. Zaradi tega razgradnjo sprem, mora spremljati tudi kampanja obveščanja prebivalstva. Ljudje morajo biti informirani o različnih fazah, o časovnici in potencijalnih nevarnostih tega postopka. Uh, in moramo tudi biti informirani o tem, kako se ravna z. Um, radioaktivnimi odpadki. Ustrajam na tem, da moramo biti zelo pozorni do odpadkov, zato sredstva, ki so namenjena Bolgari, je treba res prekinitev pa čeprav je videti, da trenutno so sredstva a, zadostna, a, mor, ne vemo točno, koliko bodo znašali končni stroški razgradnje te jedrske elektrarne. Upam torej, da bomo imeli dovolj sredstev in dovolj tudi načrtovanja pod nadzorom relevantnih organov in da bo to torej dober zgled uporabe evropskih sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa. Zadnji govorec na vrsti za dve minuti je gospod Balčitis. Hvala predsedujoči. Nekatere srednje in vzhodne evropske države, ki so vstopile v Evropsko unijo, so prevzele neke zapletene gospodarske in politične zaveze v povezavi z razgradnjo jedrskih elektrarn in z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki. Tukaj gre za jedrske države, ki so podedovale varnostne standarde od Evropske unije in e, njihovi obrati, njihovi objekti pa niso spoštovali te standarde standarde. Zaradi tega potrebujejo sredstva za razgradnjo teh enot. Eur, torej zahteve Evropske unije za razgradnjo enot, kar zadeva varnost razgradnje, to sicer deluje. In uh, sicer pa imamo še dodatne naloge, ki jih je treba izvesti in to ustvarja dodatne ovire za te države, ker nimajo dovolj sredstev za ustrezno uh, ravnanje z radioaktivnimi odpadki. To vodi v določene oblike ogroženosti za okolje in celo tudi za prihodnje generacije. Zato čestitam Evropski komisiji za njen predlog, da zagotovimo pomoč Bolgariji, kajti brez pomoči Evropske unije Bolgarija, tako kot Litva, ne bo sposobna zapreti ustrezno teh enot in zagotoviti vseh varnostnih standardov. Hvala lepa, gospod Balčitis. S tem smo zaključili vse eh, prispevke. Glede na to, da je malo ljudi v dvorani, nimamo nikakršnih prijav k besedi za postopek HDI in bomo torej takoj predali besedo komisarju Oettingerju, ki bo odgovoril na različne pripombe naših kolegov. Hvala lepa. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich danke für die. Hvala, gospod prisedujoči, gospod in gospodje. Zahvaljujem se za razpravo o tej občutljivi temi zaključek naj povdarim, da komisija zelo pozdravlja pozitivno poročilo in sicer, da se parlament strinja s komisijo, da Bolgarije do leta 2013 pomagamo z zneskom 300 milijonov evrov. Poleg tega, da podpiramo ukrepe za varno razgradnjo, hkrati pa tudi, da so vredni podpore tudi projekti vlaganja v energetsko infrastrukturo. Komisija bo ustrezno preverjala porabo sredstev in to bomo tudi ustrezno nadzorovali. Na znanje sprejemajo vaše predloge sprememb. Pripričan sem, da bo svet lahko upošteval predloge parlamenta, če bo to prispevalo k izva, izvedbi ciljev uredbe. Vaš še odločitev je znak solidarnosti Evropske unije do Bolgarije, pri čemer ima najvišjo prioriteto z varnost razgradnje jedrskih objektov. In to je videti tudi v poročilu. Hvala, torej poročevalki. Harms, hvala lepa, gospod komisar. In za zaključek razprave predajem besedo še poročevalki. Gospe Hamza, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči, za zaključek razprave. Naj še enkrat povdarim, da je zaprtje jedrskih elektrarn v Litvi, na Slovaškem in tudi v Bolgariji izvedena na osnovi mednarodnega znanstvenega mnenja. Ustrezna agencija je preverila reaktorje in ugotovila, da ni mogoče zagotoviti ustreznih standardov tudi ne z nadgradnjo teh reaktorjev. Mislim, da je bila to pametna odločitev in da ta odločitev opravičuje tudi to, da smo solidarni in da bomo tudi jutri pri odločitvi solidarni, tako kot smo bili z Litvo, Slovaško. Enako moramo biti tudi pri Bolgariji angažirani pri pokrivanju teh stroškov. Kot drugo naj vendarle še enkrat opozorim na to, da v vseh teh državah, kot tudi vseh je zahodnoevropskih državah, kot tudi gledano svetovno, doslej nobena država ni našla odgovorno vsega, rešitev dokončnega skladiščenja visoko radioaktivnih odpadkov. To je naloga, ki nas še čaka, če tudi v mnogih državah, ki eh, investirajo milijarde v iskanje tovrstne rešitve in že 30 let iščemo neko odgovorno pot. To je gotovo razprava, s katero se morajo ukvarjati predvsem tisti, ki ki so za visoko tvegano tehnologijo, torej jedrsko energijo, kajti skladiščenje jedrskih odpadkov, tako kot je danes, je po mojem mnenju in eh, mojega mnenja so tudi državljani Evropske unite, unije, to je tveganje, ki ni rešeno in to je argument proti uporabi jedrske energije. Ampak o tem bomo z gospodom Etengere še naprej razpravljali. Hvala lepa, gospod Hans. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12. je. Jutri bo se od 9 do 13. in potem od 15 do 17. dnevni red boste našli na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vsem, ki ste.